Eh, predsednika Evropskega eh, sveta Hermana van Rompoja. Dobrodošli v Evropskem parlamentu in dajem vam besedo. Izvolite. Gospod predsednik, drage kolegice in kolegi. Evropski svet se je seštev 16. septembra. To zaradi tega, da se predvsem osredotoči na zunanje odnose Unije. Imeli smo pa tudi kratko razpravo med eh, kosilom o projektni skupini za evropsko upravljanje in nepripravljeno razpravo o situaciji z Romi. Naj vam povem o vsem pomalem. Sprva glede zunanjih zadev. Ko sem pred osmimi meseci prevzel to funkcijo in obiskal glavna mesta držav članic, sem videl, kako so ljudje frustrirani po kubenhanskem vrgu. Ehm, razumevanje Evropske unije ni bilo eh, v prvi vrsti in gospodarski obeti so bili slabi, drugi po svetu pa so rasli zelo hitro. Razen tega pa smo počasi začeli doumevati, kako se gospodarska moč preliva eh, v pravo politično moč. G20 ravno tako kaže ta trend, kot tudi razprava o zastopanosti v mednarodnem denarnem skladu vse to vpliva na nas. Novi protagonisti nimajo vedno enakih interesov in pogledov na svet. Lizbonska pogodba pa zahteva od Evropskega sveta, da definira strateške interese Evropske unije in da strateške usmeritve za delo drugih inštitucij vodje držav in vlad so vsi strinjajo, da se bodo bolje zauzeli za zunanjo politiko Evropske unije. Želijo si več uh, de, udeležbe v Evropskem svetu, želijo si, da bi naredil več. In o čem smo razpravljali? Kot kaže, je bilo bistveno, da se sedaj osredotočim na strateške partnerje.

bistveno je bilo povezati eh, konkretne rezultate na terenu z strateškimi usmeritvami in pri tem najbolje uporabiti eh, novo službo za zunanje delovanje. Naj se tukaj zahvalim, da je glede tega Evropski parlament omogočil dogovor. Kako bomo zagotovili, da to, kar prihaja iz Bruslja in držav eh, članic, gre v isto smer? Kako bolje koordinirati obstoječe akterje v Bruslu? Kako bo bolje uh, usmeriti naše interese na vrhu, ko gre, eh, na vrhovih, ko gre za uh, varnost podnebne spremembe in podobno. Kako uh, se pogovarjati ena na ena z našimi strateškimi partnerji. Naša osnovna sporočila na uh, vrhovih za tretjimi državami morajo temeljiti na ustreznih pogajanjih. Iz razprave pa bi povzel še nekatere druge zadeve. Namreč to je le začetek procesa. Drugič, naša osnovna sporočila mora potrditi Evropski svet, eh, Evropski evropska visoka eh, predstavnica in komisija, tako kot se že v Evropskem svetu pripravljamo na sestrečanje na vrhu G20. Tretjič, za našimi partnerji je reciprociteta bistvena beseda. Sicer bi lahko govorili tudi o iskanju skupnih interesov. Nasplošno pa imam občutek, da temu še ni tako. Vsi eh, želimo rezultate in uravnoteženost želimo eh, objektiv, eh, cilje prevesti v konkretne rezultate, ampak eh, kolegice in kolege, zato potrebujemo več strategije. Postavili smo si, zastavili smo se ideje, kako naj se postavimo do kitajske, vendar to moramo še bolje obravnavati. Ko, se, ko se z predsednikom komisije srečal z premijejem, se bom srečal z premijejem Kitajske, potem moramo govoriti v imenu ne le Brusla, ampak 27 terice. Eh, v Seulu se pripravlja srečanje eh, G20 in tudi srečanje na vrhu z ZDA v bližnji prihodnosti. To je zelo pomembno za eh, nadaljni gospodarski razvoj. Francosko predsedstvo, ki se bo kmalo prevzelo svojo funkcijo, je postavilo nekatere ideje za eh, G20 leta 2011. In izpostavili smo, da to mora biti proces, ne pa le dogodek. Glede bližnjega vzhoda, uspeh eh, mirovnih pogajanj na tem področju je strateški interes Evropske unije. Sprejeli smo posebno izjavo na to temo v skladu z skupnim stališčem postavljenim decembra 2009. Vključeni smo v ta proces preko četverice naše sosedstvo, Zahodni Balkan in evropska perspektiva Zahodnega Balkana, pa tudi vzhodno partnerstvo je bistvenega pomena. Naš ugled v svetu je odvisen od stabilnosti na naši celini. Če želimo biti globalni igralec, potem moramo biti regionalni igralec. Od sedaj naprej se bomo razpravljali, se bomo pogovarjali o zunanji politiki v evropskem svetu v teh okvirih. Močni bomo le, če bomo združeni. In svojo združenost in povezanost eh, smo eh, pokazali pri dodatnih sankcijah za Iran kot 27 terica in tudi pri pomembni eh, rezoluciji Združenih narodov o dialogu med Srbijo in Kosovom bistvenega pomena za Zahodni Balkan. Ko razmišljamo o strategiji in splošnem pristopu, potem lahko pridemo do dveh specifičnih zadev – Južna Koreja in Pakistan. Zelo hitro smo pokazali, da lahko Evropska unija um, prispeva k izboljšanju situacije. Um, trgovinski sporazum z Južno Korejo je bistvenega pomena zadeva um, sodelovanje za našo uh, osmo največjo trgovinsko partnerico in pomembnim azijskim gospodarstvom. Sedaj smo po treh letih uspeli doseči sporazum in 1,6 milijard eh, evrov bo eh, do izvoznik iz Evropske unije prihranili na letni osnovi v glede Pakistana pa eh, želimo čim bolj pomagati in podpreti državo po uničujočih poplavah. Veliko več podpore in več trgovine je potrebno, če želimo, da se Pakistan gospodarsko oživi in razvije. In eh, prosili bomo visoko predstavnico Eštonovo, da doseže dogovor glede tega pomembnega dogovora. Mm, pogovarjali smo se pa tudi o gospodarstvu. In eh, v prvi polovici eh, leta bo moral eh, se Evropski svet ukvarjal z perečimi gospodarskimi vprašanji. Situacija je sedaj boljša, vendar delo še ni opravljeno. Med kosilom sem, se, uh, sem nakratko poročal o projektni skupini za ekonomsko upravljanje. Včeraj v parlamentu sem storil enako. Vodje držav in vlad eh, želijo še naprej obdržati enak zagon. Imamo širok konsens glede nekaterih najpomembnejših zadev, kot je makroekonomski razvoj in okvir. To bo pa seveda seveda uh, izboljšalo uh, nadzor in eh, razlike v konkurenčnosti. Ravno tako se zauzemamo za večjo uravnoteženost in dogovor o proračunskih okvirih ter ustrezno eh, nacionalno zakonodajo ter evropskim semestrom. In postavili smo eh, sankcije, kjer je potrebno še dosti postoriti. Eh, pogovarjal sem se včeraj z predstavniki parlamenta in jasno je, da bo to okropilo gospodarski steber naše gospodarske in monetarne unije. Čeprav nekateri mislijo, da vse to poteka prepočasi, moram reči, da smo v zelo kratkem času naredili zelo veliko. V primerjavi z pogajanji, ko smo eh, se pogovarjali o paktu za stabilnost in rast leta 1997, smo tokrat ukrepali veliko hriteje glede na kompleksnost situacije. 27. septembra bom poročal o izidih dela projektne skupine za ekonomsko upravljale in um, 17. in 28. oktobra bo o tem razpravljal tudi Evropski svet. Zakonodajni predlogi bo, do, bo komisija podala do konca septembra in jih predstavila Evropskemu parlamentu ter dala v zakonodajni postopek. Te, pred, ta predlog komisije lahko eh, bistveno pomaga obdržati zagon. Danes oziroma sedaj smo uspeli um, izbojevati boj in upam, da se bomo naučili eh, nekaj iz te lekcije. Razprava o Romih. Glede pet zadev smo se strinjali pri kosilu, vendar pa to niso bili formalni sklepi sveta. Prvo. Država članica ima pravico in odgovornost ukrepati eh, pri zaščiti pravne države. Komisija ima pravico in dožnost zagotoviti spoštovanje evropskega prava strani držav članic in tudi izvajati preiskave. Tretjič. Upoštevali smo eh, izjavo predsednika komisije eh, pred Evropskim svetom. Četrtič, eh, spoštovanje je osnovno pravilo v odnosih med državami članicami in komisijo. Petič, na naslednjem sestanku Evropskega sveta bomo razpravljali o integraciji Romov. Prepoved vseh diskriminaciji na osnovi nacionalnosti ali etnične pripadnosti je osnovna vrednota Evropske unije in spoštovanje človekovega dostojanstva ravno tako. Spoštovane kolegice in kolegi, sestanki Evropskega sveta ne, ne smemo obravnavati kot vrhove, ampak kot rutinske redne sestanke Evropske inštitucije. Naj sedaj izpostavim ko parlament spet razpravlja o skupnosti metodi, da je Evropski svet institucija Evropske unije in ne še en vrh G8 ali G20, je del institucionalnega okvira Evropske unije, istočasno pa eh, omogoča državam članicam občutek vključenosti in sodelovanja v Evropski uniji ter jih na ta način. Eh,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 in vlad, ampak tudi predsednik Evropske eh, komisije in visoka predstavnica zelo pogosto sodelujete na sestankih tako kot predsednik Evropske centralne banke. Eh, pri tem pa temu eh, predseduje nekdo, ki ne predstavlja le držav članic, ampak ki dela v Evropskem svetu in tesno sodeluje z drugimi evropskimi inštitucijami, zato da pride do sporazuma, ki so v splošnem evropskem interesu. Zaradi tega tega je treba investirati eh, čas in energijo, zato da se vzdržujo redni odnosi z drugimi inštitucijami, z predsednikom komisije, z Evroskupino, z Evropsko centralno banko in seveda z vami, gospod predsednik parlamenta, kot tudi z parlamentarci. In to je treba izvajati veliko širše, kot to določa pogodba dejansko delamo v splošnem evropskem interesu. Vse evropske inštitucije so v zadnjih mesecih končno dos začele dosegati rezultate. Gospodarstva uh, se izboljšujejo neverjetno hitro, vzpostavlja se zaupanje počasi, ampak zanesljivo. Hvala Evropskemu parlamentu uh, za to, da je ponovno omogočilo zaupanje v finančni nadzor. In ravno tako bi pohvalil tiste evropske vlade, ki so pogumno ukrepale v težkih gospodarskih razmerah, pa ne le na področju zaposlovanja, kjer je seveda tudi prišlo do napredka. Veliko pa je dela še pred nami in, drage kolegice in kolegi, zmogli bomo. Uh, Najlepša hvala, gospod predsednik, za vaš govor in za vaš uh, opis uh, sestanka Evropskega sveta v, v imenu Evropske komisije. Gospod Maroš Šeščovič, podpredsednik Evropske komisije. Najlepša hvala, gospod predsednik, spoštovane članice in člani Evropskega parlamenta, kolegice in kolegi. Evropski parlament je vedno jasno povedal, da je eden glavnih ciljev Lizbonske pogodbe Eh, zagotoviti večjo prepoznavnost Evropske unije na mednarodnem eh, odru. Eh, in to je dobro za Evropo in to je dobro za svet. To nam bo omogočilo tudi spodbujati naše vrednote, naše interese, to nam bo omogočilo prispevati k naporom, da se soočimo s skupnimi izzivi od podnebnih sprememb do varnosti, do pomankanja sredstev, do eh, tega, kako najti izid iz ekonomske krize. Imamo priložnosti, imamo odgovornosti. Lizbonska pogodba nam je dala orodja, da eh, pridobimo Eh, in zagotovimo cilje posod. Kot vsi vemo, delo poteka stalno. Doma se moramo naučiti, kako lizbonske strukture najbolje uporabiti. Se svojimi partnerji moramo pokazati, da je Evropska unija prepričljiv sogovornik. To se ne more zagotoviti preko noči, ampak zadnji Evropski svet je bil uh, pomemben uh, kamen na poti k uh, temu cilju. Uh, in zato smo od uh, sprejema Lizbonske pogodbe naredili že pomembne korake naprej. Baronica Eštono je sedaj glas Evrope v globalni areni in s podporo tega parlamenta upam bomo kmali imeli službo za zunanje delovanje, ki bo polno delovala. Institucije EU uh, eh, prevzemajo funkcije od predsedovanja in se vedno bolj posvečajo tudi koordinaciji sedaj se je treba osredotočiti tako na postopke kot na vsebino. Priznalo se je, da more EU narediti več za bolj skladno politiko do svojih strateških partnerjev. Zlasti to velja za odnose s Kitajsko. Zelo pomembno je bilo, da se bo Evropski eh, svet ukvarjal tudi z oblikovanjem skupnega pristopa in da se bo s tem ukvarjal redno. Vsi vemo, kakšni so problemi, s katerimi se srečujemo. Premalo jasne prioritete, eh, Eh, in eh, strinjamo se vedno o tem, kaj točno želimo. Potem pošiljamo včasih eh, nejasna sporočila, nasprotojoča se sporočila, kar škodi tem odnosom. Predsednik Van Rumpoj in predsednik Barroso sedaj govorita z enim glasom in to lahko naredita zato, ker obstaja konsens, da so tako Evropska unija kot države članice privržene skupni agendi. Komisija priznava, da je treba identificirati specifične interese v odnosih z vsemi strateškimi partnerji in sedaj moramo vedeti, kako isto sporočilo poslati vsem našim partnerjem po celem svetu duh eh, vrha moramo znati uporabljati tudi s Kitajsko, eh, Združenimi državami G20, Azija, Evropa in EU, Afrika sestanke. Vsi ti dogodki potrebujejo tudi demokratsko dimenzijo. Eh, to zagovarja tudi ta parlament. Priznali smo, da je trgovina bistvenega pomena. To je zelo pomemben simbol in dogovor je bil dosežen eh, o eh, sporazumu o prosti trgovini s Korejo. In to je dokaz tega, kar je mogoče. Ta sporazum ni bil lahak, ampak eh, obljublja in omogoča trgovinske in gospodarske koristi. Ravno tako razmišljamo o sporazumu s Pakistanom. Veliko lahko naredimo tudi na področju humanitarne pomoči in razvojne pomoči. Eh, te oblike pomoči bodo bistvenega pomena za ponovno izgradno te države. Ravno tako pa moramo pomagati dolgoročnemu razvoju eh, Pakistana z trgovskimi ukrepi. Komisija bo naslednji mesec dala konkretne predloge v tej smeri. Eh, bodoče francosko predsedovanje G20 je tudi dobra priložnost za to, da se zagotovi, da bodo evropski eh, cilji eh, prednostni. In to bo tudi pomembna platforma za EU za nadaljne delo. Potem še gospodarsko upravljanje delo projektne skupine, ki je predseduje predsednik Van Rompuy in priprava podrobnih predlogov se strani komisije. Vse to kaže, da smo od maja naredili dolgo pot. Komisija bo naslednji teden dala predloge na mizo in sedaj je prišel pravi trenutek za to, da začnemo z fazo soodločanja in da začnemo natančno preučevati zakonodajne predloge, tako da bomo nov sistem imeli na mesto že sredi naslednjega leta. Vem, da se parlament zaveda potreba, da se hitro začne s pregledom vseh teh predlogov. Ta svežen bo imel tri cilje. Prvič, okrepiti eh, spoštovanje pakta stabilnosti eh, in rasti. Eh, drugič, odpraviti. Eh, odpraviti ne eh, ravnotežja in zagotoviti boljš, boljši nadzor. E, tretjič, eh, boljši mak, makronadzor skrbnega poslovanja in e, uvedba sankcij. E, in eh, četrtič zagotavljanje delovanja eh, skupnega trga. Vse to bo povečalo kredibilnost eh, našega gospodarskega upravljanja zlasti za evro območje. Ta program bo še močnejši eh, takrat, ko bo projektna skupina predstavila svoje poročilo eh, parlamentu. In končno, eh, vprašanje Romov. Ena stvar. Komisija je tu odgovorna kot eh, skrbnica pogodb, kot varuhinja pogodb in posem jasno vemo, kakšne so naše odgovornosti. Nobenih kompromisov ne bo, ker zadeva spoštovanje skupnostnega prava in branili bomo v celoti naše evropske vrednote. Zato smo skušali eh, eh, ugotoviti, ali je v pogledu diskriminacije eh, bilo spoštovano evropsko pravo. Delamo pravno analizo kmalo se bo s to analizo ukvarjal tudi sam kolegi. Ne smemo pa pozabiti nečesa, kar je zelo pomembno, rekel bi celo bistveno v tej razpravi. In to pa je zmanjšanje trpljenja Romov in pa eh, njihova boljša integracija. In zato paralelno s tem. Eh, ugotavljamo tudi, kako zagotoviti nadaljevanje našega predloga, da se EU skladi uporabijo tudi za pomoč integraciji robo. Eh, vzpostavili smo projektno skupino, da bi ugotovili, kakšne konkretne korake lahko naredimo v tej smeri. Danes se ta projektna skupina prvič sestaja in eh, prve rezultate bo predstavila do konca tega leta. Vem, da parlament želi biti informiran o napredku, vem, da želite eh, dobivati informacije redno in komisija bo to tudi naredila. Za zaključek, gospod predsednik. Ta Evropski svet je razpravljal tudi o tem, kako bolje uh, eh, ukrepiti naše sposobnosti delovanja zunanje in notranje, kako zagotovite boljše rezultate za vse naše državljane. In uh, Izkazalo se je, da vse evropske institucije in instrumenti dobro intenzivno delujejo in komisija se veseli nadaljnega sodelovanja s tem parlamentom, da se to delo še okrepi in da dosežemo tudi konkretne rezultate. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa. Gospod podpredsednik Evropske komisije, sedaj pa v imenu političnih skupin. Gospod predsednik. Jozef Dol eh, in Evropska ljudska stranka. Gospod predsednik Buzek, eh, gospod predsednik Van Rumpoj, gospod podpredsednik Šefkovič, kolegice in kolegi. Evropski svet je obraval eh, odnose Evropske unije s svetovnimi partnerji in teme gospodarskega upravljanja. Evropska, svet se je ukvarjal tudi z vprašanjem Romov. Naj povem nekaj o tej točki. Prvič, vsaka država članica mora spoštovati evropsko pravo in Eh, Evropska komisija, varohinja pogodb mora to zagotoviti in sicer na najbolj objektiven način. Vse države Evropske unije so enake pred zakonom in ravno zaradi tega je Evropa močna. In v teh pogojih spoštujemo odločitev komisije, da od Francije zahteva pojasnila o ukrepih, ki jih je leta prevzela in ne dvomimo, da bo Francija tudi natančno odgovorila na ta vprašanja. Drugič, skupina ELS Eh, obžaluje jezik, do katerega je prišlo in želimo, da ko gre za tako pomembno temo, kot so vrednote, odgovornosti, solidarnost, ki jo ima Evropska unija, da v tem primeru vlada eh, medsebojno spoštovanje in resno in da bo to tudi pravilo ravnanja v eh, odnosih med državami in evropskimi institucijami. ELS še enkrat poziva, da se identificira in najde evropska skupnostna rešitev za integracijo vseh manjšin v Evropi, kajti trenutna kriza, to vsi vemo, odkriva, da obstajajo nelagodja v odnosih med temi manjšinami in pa večinskim prebivalstvom. Gospe in gospodje, če bodo vsi naši državljani lahko uživali te pravice, bodo vsi lahko tudi izpolnevali svoje obveznosti. Ja, eh, prehod eh, oziroma eh, gibanje ljudi je pravica in ne, ne smemo popuščati pri tem, ampak je treba spoštovati eh, zakon, se uh, uh, ravnati po zakonih države sprejema, upisati otroke v šolo, tudi to so obveznosti, ki jih nihče ne sme zanemarjati in se jim izogibati. In to je naše stališče, stališče Evropske ljudske stranke, to je stališče, ki izhaja iz načel uh, in vrednosti in ki presega strankarske kritike, v katere so se nekateri spustili v teh zadnjih dneh. Imam še dve minuti za eh, dve vprašanje, ki sta zelo pomembni, s katerimi se je okvarjal Evropski svet v petek. To je naš eh, mest v svetu in eh, evropsko upravljanje. Prvič, kako sprejemati, da bi Evropa bila prva svetovna silja, spoštovana eh, zaradi svojega odnosa do človekovih pravic, ampak kako potem razumeti, da ni njena teža večja na svetovni sceni. E, ko gre za vprašanje Palestine, nas ni za pogajalsko mizo. Gospod predsednik, e, potem sklepi os, omenjajo tudi zanim, zanimive poti, ampak kvalitativni preskok pa e, zahteva e, določeno spremembo v našem načinu delovanja želimo, da delujemo kot eh, enotna sila, ne pa eh, kot 27 različnih politik na eh, zunanjem delovanju. In eh, zato za je treba se včasih tudi eh, soočiti različna mnenja, zato bomo močnejši, tu eh, mislim tudi na človeške vire, ki jih je treba racionalizirati in, zunanja, sl, eh, in služba za zunanje delovanje je prvi korak v pravi smeri. Tu so še finančna sredstva, zlasti ko gre za obrambo in za varnost. Ta sredstva je treba bolje uporabljati in to pomeni, da jih moramo tudi bolje eh, zbirati. Eh, sedaj smo že eh, daleč eh, od eh, idealnega in zato v naslednjih mesecih morajo države članice tudi narediti vse, da se ti sklepi spoštujejo. Moja skupina eh, tudi podpira prvo usmeritev projektne skupine gospoda Van Rupija, zlasti, ko gre za rigorozno uporabo pakta stabilnosti in tudi sankcije. Treba se je eh, nekaj naučiti iz finančne krize. In eh, moramo vedeti, da smo živeli v iluzijah prej, kajti eh, ločevali smo finančno upravljanje in gospodarsko in socialno upravljanje. Eh, eno in drugo, se pravi finančno in gospodarsko upravljanje, mora biti združeno. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala. Sedaj pa predsednik SD Martin Šulc. Hvala lepa, gospod Van Rompuy. Pozorno sem vam prisluhnil. Eh, povzetek vašega eh, govora, vse lepo in prav, nobenih problemov ni v svetu. Ehm, dobro, vem, vi ste bili prisotni, jaz ne, vi ste doživeli razpravo, jaz ne, ampak vse eno. Sam sem zadnji Evropski svet dojel drugače, kot pa kot ste ga predstavili vi. To, kar smo doživeli, je bilo vsaj v dveh eh, primerih eh, upiranje evropskih voditeljev v evropski realnosti. Prosto gibanje, ki ga jamči Maastrichta pogodba, je prosto gibanje blaga, kapitala, eh, storitev in pa oseb. In eh, zdi se mi, da bi moralo prosto gibanje oseb dobiti enako vrednost v Evropski uniji kot pa prosto gibanje kapitala. Celo bi si včasih eh, želel, da bi se z tem prostim gibanjem oseb ukvarjali enako intenzivno kot pa za prostim gibanjem kapitala. V tem post-lizbonskem procesu, v katerem smo se znašli, se si institucije želijo izbojevati svoj položaj moči. In uh, v svetu se zdi, da nastajajo nekakšne nove institucije. Uh, ta svet kot institucija obstaja šele od Lizbonske pogodbe in tudi ta institucija se želi zagotoviti svoj položaj moči. Uh, to ni nič čudnega, to počne tudi vsaka druga institucija, ampak če to povežemo s tem, kaj se dogaja v uh, Evropskem svetu, uh, vidim grožnjo v post-lizbonskem procesu bi lahko pristojnosti, ki so bile, ki so bile prenešene na Evropsko unijo, uh, te pristojnosti bi se lahko sedaj prilastil Evropski svet in uh, to sem uh, že označil v mojem prejšnjem govoru tukaj v plenarnem zasedanju. Ne morete na eni strani propagirati vsega, kar ste dosegli v mednarodni politiki, v mednarodni diplomaciji, v mednarodni trgovini. Potrebujemo enotne evropske izjave, enotno evropsko ravnanje enotno evropsko nastopanje. Ampak ne moremo potem reči, ampak samo v primeru, če bo to v skladu z mojimi nacionalnimi interesi. Če to ne bo oportuno, če to ne bo v skladu z interesi moje notranje politike, pa tega ne bom napravil to tako ne gre. In zdi se mi, da se ravno to trenutno dogaja v Evropski uniji. V Evropski uniji. In tukaj ne govorim samo na, uh, o eni eh, vrsti vlad. Um, vse vlade se odzivajo na enak način. Tukaj ne gre za neko ideološko vprašanje, ampak za nekaj institucionalnega. In ta institucionalna usmerjenost ogroža celotno Evropsko unijo. Naloga Evropskega parlamenta je, in tukaj pozivam vse politične skupine, uh, da jasno in glasno povemo, da to, kar kolega Dol označi kot eh, skupnostno metodo, eh, da to ni nič drugega kot pa skupnostna pristojnost za rešitev problemov. Mi želimo, da se to dela na evropski ravni. Ali si lahko kdo predstavlja, da bi kakšen problem z valuto reševali na nacionalni ravni? Ne. Ali lahko kakšen podnebni izjiv rešimo na nacionalni ravni? Tudi ne. Ali se lahko trgovinski problem v svetovni trgovini reši z uh, ukrepanjem ene same uh, države? Ne, seveda lahko z Kitajsko se pogajamo samo kot Evropska unija, kot pol milijarde prebivalcev. Eh, dobro, kombinirana moč 27 gospodarstev, eh, tudi to je ena možnost. Lahko bi postopala Nemčija sama, Malta sama, Latvija sama, Francija sama, Nemčija sama. Ampak mislim, da to na Kitajce ne bi naredilo velikega vtisa, če bi nastopali na ta način. Zato potrebujemo skupnostno metodo in po mojem mnenju je naloga tega parlamenta, da uveljavi to skupnostno metodo. Komisija je prvič v obliki izjav gospoda Baroza v izjavah o Romih, je ja, komisija eh, pokazala, da je pripravljena na boj. Mi bomo rešili ta problem in to na ta način, eh, da bomo upoštevali nedotakljivost eh, človeškega dostojanstva. Tukaj ne bomo popustili. Ampak dobro, izzivi pa nas čakajo drugi finančni izgledi. Tukaj bo re, eh, strategija renacionalizacije naletela na oster odpor Evropskega parlamenta. Na to vas opozarjam. Eh, Hvala lepa. Gospod predsednik Šulc, nekdo vam želi postaviti vprašanje. Ali se strinjate s tem? Dobro. Gospa Morvaj vam bo postavila vprašanje. Gospod Šulc, moje vprašanje je preprosto kako lahko stališča državljanov v državah članicah, torej na nacionalni ravni, kako se lahko ta stališča popolnoma zanemarja, kako bi to naj bilo v skladu z temeljnimi idejami demokracije. Odločitve na evropski ravni sprejemajo ne izvoljeni posamezniki in zanima me, kako lahko to prevlada nad eh, voljo državljanov. Zdi se mi, da je to zelo preprosto vprašanje. Hvala lepa. Gospod Šulc ima besedo. Spoštovana kolegica. Vsaka pravna država mora poskrbeti za to, da se pravo izvaja. In zato se strinjam s tistimi ljudmi, ki pravijo, da če prihaja do posameznih primerov, če se te posamezne državljane, če obstajajo neki problemi v zvezi s temi državljani v neki evropski državi, um, potem je potrebno te probleme rešiti, tudi če gre za kazenski pregon. Ampak velja enako tudi za skupnostno pravo. Pravne države, ki so članice te vladavine prava, morajo sprejemati pravo Evropske unije in ga tudi izvajati. In uh, to je to, kar zahtevamo v tem konkretnem primeru Romov. Hvala lepa. Sedaj pa gospod predsednik Vrhovštad G. skupine ALDE. Hvala lepa. Najprej najlepša hvala uh, predsedniku Van Rompoju o poročilu o tem pomembnem Evropskem svetu. In eh, začel bom z zadnjim delom vašega govora, z vprašanjem Romov. Jasno želim povedati naslednje. Eh, to je namenjeno tudi kolegu iz Evropske ljudske stranke. Ko gre za vprašanje Romov, je komisija odreagirala na pravilen način in eh, zato ne smemo komisije kritizirati. Komisiji moramo pri tem boju pomagati. Zato pozivam komisijo, da naj ostane pri svojem stališču. Gre za temeljno vprašanje, eh, s katerim se danes soočamo. Vrednote so prav tako pomembne kot pa trg v Evropski uniji. In zato je pomembno, da vsak dojame, da komisija vsako državo članico obravnava na enak način, ne glede na to, ali gre za veliko ali majhno državo. Ko gre za vrednote, ni razlike med majhnim in velikim in za vse veljajo enaka pravila. Res je, da je bil evropski vrh nekoliko zasenčen zaradi tega vprašanja, ampak to se pač dogaja v politiki in uh, Pogosto se to dogaja v Evropski uniji. Deloma je to škoda, kajti ko gre za vprašanje gospodarskega upravljanja, ne smemo zapravljati časa, ne moremo se privošiti, da bi se soočili z novo gospodarsko in pa finančno krizo, brez da bi imeli na razpolago novih inštrumentov um, v okviru gospodarskega upravljanja. Vemo, da monetarni stebr ne deluje brez eh, gospodarskega stebra in če si gledamo eh, obrestne mere v Nemčiji in v drugih državah, potem vidimo, da tukaj obstaja velike razlike. Zato potrebujemo svežen o gospodarskem upravljanju čim prej in upam, da bo komisija ta svežen predstavila, kako je oblavila 29. septembra. Po mojem mnenju se mora ta svežen odzvati na tri pogoje oziroma mora izpolniti tri pogoje prvič, gospod predsednik, kako ste vedno trdili, ne gre samo za izvajanje fiskalnega nadzora, gre tudi za izboljšanje makroekonomskega nadzora. To je lekcija, ki se moramo naučiti iz grške krize. Gre za stanje, gre za razmere, v katerem se je gospodarstvo v tej državi. Drugič, svežen mora vsebovati učinkovite sankcije. Osebno mislim, da je najboljši način, kako to doseči, da uh, uvedemo progresivne sankcije, da te predstavljajo kombinacijo finančnih in političnih sankcij, da ne gre zgolj za izbiro enega ali drugega, da gre za neko kombinacijo obojega in eh, tretjič, da v nekaterih primerjih to pomeni, da se prepove glasovalne eh, pravice tistih, ki kršijo pravila tako je v vsakem, vsakodnevnem življenju in tudi v finančnem svetu. E, potem menim, da mora nadzor imeti komisija in pa Evropska centralna banka. Če bodo nadzor imele države članice, potem to ne bo delovalo. To ni delovalo niti pri Lizbonski pogodbi, niti pri paktu stabilnosti in rasti in niti v prihodnosti to ne bo delovalo. Uh, Videli smo, kaj se je zgodilo v Nemčiji in pa Franciji, ko ti niso izpolnjevali pakta stabilnosti in rasti leta 1995 in so ta pakt preprosto spremenile. Torej, eh, odločitve morajo biti v rokah komisije in eh, upam, da bomo 29. septembra in glede na delo projektne skupine, sem prepričan, da bomo dobili dober, svežen In pri tem boste pomagala tudi svet in pa parlament. Hvala lepa, gospod predsednik, sedaj pa gospa Rebeka Harms, predsednica zelenih. Hvala lepa, gospod predsednik, predsednik Van Rompuy. Prisluhnila sem poročilo o zadnjem vrhu. Zanima me, če lahko to spoh imenujemo vrh, e, šlo je za Evropski svet. E, to poročilo slišim že tretjič. In tudi to javno poročilo um, me je nekako pripeljalo do zaključka, da živimo v različnih galaksijah. To, kar pričakujem jaz, ko se srečajo šefi vlad in držav uh, in pa zunani ministri v Bruslu, v časi, ko še vedno traja finančna kriza, To, kar pričakujem jaz, je nekaj popolnoma drugačnega, kot pa to, kar smo dobili. In uh, ko poslušam pridigo o zaključkih tega vrha, ki ga v bistvu imenujete svet, bi rekla, da pravzaprav niste nič dosegli. Ničesar niste dosegli. Zlasti vaša vloga kot predsednika sveta, uh, tisti, ki vodi projektno skupino za, uh, za gospodarsko upravljanje, zlasti o vaši vlogi bi morali temeljito razmisliti. Vesela sem eh, ob novici, da je komisija rekla, da ne bo sodelovala v boju za pristojnosti med eh, državami članice in pa svetu in da bo komisija še ta mesec eh, podala predloge o tem, kako bi lahko zgledalo skupno gospodarsko upravljanje vtis imam, da vaša obsedenost z kazenskimi mehanizmi, ki brez premembe pogodbe tako ali tako niso možni, eh, zdi se mi, da so tim, eh, ta obsedenost je pripeljala do tega, da imamo takšne razmere v državah članicah, Eh, ki uh, poteka v sloganu smo, ne, en, smo enotni v neenotnosti, ampak uh, nismo dosegli večje stopne upravljanja, zato vas prosim, da se ne pretvarjate, uh, kakor da vam je to uspelo, kajti to je za verodostojnost Evropske unije v časih krize izredno škodljivo. Vi imate veliko odgovornost za to, da poskrbite za vidnost evropske politike in čeprav je to težka naloga, v katero vas je vrgla Lizbonska pogodba, um, boste morali vsaj pokazati zadosten trud. To vam do sedaj še ni uspelo. Kar se tiče Romov, ne strinjam se s tem, da smo dobili enostransko pravičilo gospe Redingove. Pričakujem, da bodo tudi francozi pojasnili, kako lahko eh, preprosto lažejo komisiji, zato ne obstaja opravičila. Najboljši rezultat tega vrha je ta, da je gospod Barozo podprl gospod Redingovo, ta postopek uh, o preverjanju kršitve je potrebno eh, začeti in eh, če se navežem na to, kar je povedala gospa Redingova, mene skrbi, da v časih velike nesigurnosti, v času finančne gospodarske krize, Eh, ko gre za vedno večjo stopnjo revščine v Evropski uniji, me skrbi, ko šefi vlad in držav kot Sarkozy ali Berlusconi, lahko bi imenovala tudi uh, druge, ampak to so tisti glavni igralci, uh, ko gre za vprašanje Romov, da ti svojo lastno nesposobnost, ko gre za gospodarsko krizo, skrivajo za politiko sovraštva do tujcev in pa ksenofobije. Spomnite se na prejšnje stoletje tukaj v Evropi. Vedno znova se moramo spomniti na to, kaj se je dogajalo prejšnjo stoletje tukaj v Evropi. Vedno znova se moramo na to spomniti. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Kirkop eh, iz skupine ECR. Uh, uh, Predsedniki, čisto na kratko bi nekaj preizpostavil, predno se lotim bistvenega. Uh, Namreč eh, čestitev bi um, svetu, da se ukvarja predvsem z izboljšanjem gospodarskega upravljanja v Evropi in glede Romov hočem jasno povedati, da jasno in odločno zahtevamo uh, pravno izjavo od komisije kot uh, varuha pogodb in uh, nas napadi na uh, Francijo um, do takrat ne bodo nič prispevali k evropski enotnosti. Rad bi pa spregovoril o izjavi o Pakistanu, ki je član uh, Commonwealtha in je tudi strateška zaveznica Evropske unije. Eh, seveda pozdravljamo, da bomo uh, poslali posebno dodatno pomoč Pakistanu in da se je potrebno dogovoriti o dodatnih ukrepih za oživljanje gospodarstva in obnovo Pakistana. To je bistveno in nova koalicijska vlada eh, v Združenem kraljestvu je eh, zelo zadovoljna, da bo porabila 7 eh, odstotkov vseh GDP-ja za um, pomoč tudi eh, tim državam. Eh, vendar pa je pomoč le ena plat. Dolgoročna prihodnost držav v razvoju je odvisna od robustnega gospodarstva, ki trguje za Pakistan, je bistveno zmanjšati eh, davke na uvoz v Evropsko unijo. In Ta politika pa mora biti časovno omejena in ne postati pravilo. Če eh, želimo vzpostaviti eh, veliko trgovinsko partnerstvo med eh, EU in Pakistanom, kot je predlagal David Cameron, potem to eh, mora slediti navodilom oziroma predlogom Eda Davija. Seveda so tukaj eh, različne industrije različno občutljive, vendar pa, eh, če se to tako razvode ni, bomo na koncu imeli zelo obotavljiv napol ukrep. Če pustimo sedaj Pakistan na cedilu, bi bila sramota. Zaradi tega bo moja skupina zelo natančno spremljala, da bi ambicijo te izjave ne razvodenili zaradi samo zaščite in uh, egoizma. Najlepše uh, hvala, gospod uh, Patrik uh, Leharik. Gospod predsednik, kolegice in kolegi, Evropski svet, uh, kot pišejo mediji, uh, Eh, naj bi se eh, ukvarjal eh, v glavnem z sporom med komisijo in Francijo v zvezi z Romi. V imenu univerzalnih vrednot francoska vlada, pa tudi druge vlade, morajo takoj prenehati s stigmatizacijom in z izgoni Romov. Naša skupina zahteva, da se direktiva, ki se imenuje direktiva o vračanju, to je direktiva sramu, kakor tudi partnerski sporazumi, ki omogočajo izgon, da se eh, te akte razveljavi. Eh, kakšne pobude nameravate sprejeti, gospod predsednik, da eh, boste pomagali Romom iziti iz revščine? Ta politika proti priseljencem škodi in uni, uni, uničuje evropsko dobro ime takšne politi politike samo spodbujajo ksenofobijo in Bertolt Brecht je to imenoval eh, La Bet Imonde. In pripravili ste svoje sklepe, ki naj bi pomagali eh, podpreti evropsko idejo. V trenutku, ko ultraliberalizem spravlja svet v krizo, ste v bes svojem besedilu rekli, da je treba omogočiti ambiciozne sporazume o prosti trgovini. Eh, potem ste tudi spodbo, eh, spodbudili eh, bolj prosto čezatlantsko trgovino, kar pomeni tudi prenašanje eh, norm in standardov z druge strani Atlantika v Evropo. To, kar vi predlagate, bo uničilo Evropo, gospod predsednik. Na področju zunanje politike branite projekt jasnih strateških usmeritev. Ampak zakaj točno tu gre? naša eh, politična stranka meni, da bi morala dobra zunanja politika pomeniti predvsem boj proti revščini, lakoti, eh, morala bi se boriti za razroževanje in mir, morali bi eh, energet eh, energetično delovati, da bi okrepili sklepe iz Kankuna. Pravite, da smo prvo gospodarsko močjo, ali to ne pomeni, da bi morali začeti tudi uvajati proces eh, obdavčanja finančnih transakcij? Kaj nameravate narediti, da boste okrepili dialog med Palestino in Izraelom? Ugotavljam, da ne govorite o mejah eh, Jeruzalema in eh, da gledate z naklonjenostjo na izraelsko okupacijo. Oko, potem eh, govorite tudi o evropskem semestru, se pravi eh, nadzor nad eh, eh, državami članicami in njihovimi proračuni. Zakaj ne bi priznali, da eh, je do krize prišlo zaradi stalne pomoči silam, ki delujejo na eh, finančnem trgu? Zakaj ne bi razmišljali o novih podlagah in sodelovanju, ki bi spodbujalo eh, za poslovanje. Kako nameravate uporabiti sankcije, ki ste jih napovedali? Sedaj živimo v Evropskem letu eh, boja proti revščini. Kakšne pobude ste predvideli? Naslednja eh, govornica, gospa Cavela Niki. Eh, najlepša hvala, gospa Niki Cavela treba je izpostaviti, da je problem izgon iz Francije in nečloveški razmere, v katerih živijo Romi v večini evropskih držav. Raz, namesto, da bi to obsodili, bi morali po moje vsi mi tukaj izpostaviti, da so Romi nacionalna manjšina v vsaki evropski državi in zato potrebujemo vse evropski načrt ali program za Rome z ozirom na socialno izključevanje. Izgon je samo eden od vidikov tega vprašanja. Glavno pa je, kako in v kakšnih razmerah Romi živijo. Ker pa zadeva sklepe sveta, govorili ste o skupnih interesih pri zunani trgovini. Kitajska ima 2,5 do 3 eh, milijone eh, evrov eh, oziroma eh, milijard, ki jih želi investirati v Evropo. Mislim, da je to zelo zanimivo zavezništvo. Glede na e, prihajajoči evropsko-kitajski vrh me zanima, kaj nameravate narediti e, glede o vir, ki jih vzpostavlja EU do Kitajske, še zlasti v povezavi s človekovimi pravicami in povezavi z Iranom. E, naslednji govornik gospod Van Heke. Najlepše hvala. Dejanski dnevni red Evropskega sveta prejšnji teden je pravzaprav padel v popolno senco zaradi uh, politične neumnosti, nonsensa in tukaj imam uh, v mislih izjavo eh, komisarke Redingove o Franciji in Romih. Evropske države imajo pravico pa tudi odgovornost odzvati se na nesprejemljivo obnašanje, naprimer eh, na eh, izkoriščanje dela otrok in podobno. Pri tem pa morajo zaščititi interese svojih državljanov. In če mislite, da je to vrstno delovanje do Romov nesprejemljivo, potem morate spremisliti še enkrat, kakšno je vaše stališče. Eh, predsednik Rompoj, dejansko tukaj eh, ne vidim nič problematičnega. Eh, istočasno pa lahko le ugotovim, mogoče nekoliko nenavadno, da zahvaljajoč Franciji in Italiji eh, na zadnjem evropskem svetu smo bili priča kako so se eh, odzvali tisti, ki niso izvoljeni in vodijo Evropsko unijo. Najlepše eh, hvala, predsednik eh, Evropskega sveta, prav gotovo želite spregovoriti par besed. Izvolite, beseda je vaša. Gospod predsednik, kolegice in kolegi, dovolite mi nekaj kratkih besed v odgovor. Vedno obstajajo različni načini, predstaviti stvari, lahko nas vodijo percepcije, lahko pa nas vodijo tudi dejstva. Moj značaj je takšen, da se eh, v glavnem zanašam na realnost in na to, kar so dejstva. Torej, kaj smo naredili eh, v zvezi z Romi? Eh, v teh eh, zadnjih osmih mesecih in kaj so naredile institucije od začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe. Uspeli smo se dogovoriti o finančnem nadzoru, o pomembnem finančnem nadzoru. To je bilo pomembno delo in to nam je uspelo, seveda, s sodelovanjem Evropskega parlamenta. Ravno tako smo se po dolgih pogajanjih uspeli dogovoriti o zunanjem delovanju eh, in ustanovili smo External Action Service, službo za zunanje delovanje, to je novo zunanje ministrstvo Evropske unije, nova diplomatska služba Evropske unije, to je pomemben Eh, dosežek v okviru zapletene institucionalne arhitekture. Ampak to smo želeli. Potem smo se dogovorili o pomembnem svežnju za pomoč Grčiji, da preživi. 110 eh, milijard je bil dogovorjen znesek kar je bilo povezano tudi z zelo pomembnim programom reform. Te reforme se sedaj eh, uresničujejo kljub eh, ogromnim težavam, s katerimi se srečuje grška vlada. Ravno smo, eh, tako smo se dogovorili o potrebi znesko 750 milijard finančne pomoči v primeru, da bi se ta denar potrebovalo in seveda pod določenimi pogoji. In E, to je povzročilo, da se je trg pomiril in da so se odprle nove perspektive. Na pobudo Evrope se sedaj izvajajo velike reforme. Vem, da jih nekateri e, kritizirajo tako znotraj kot zunaj. Ampak veliko reform sedaj poteka v precejšnjem številu evropskih držav. Brez pritiska institucij to ne bi bilo mogoče doseči tako hitro. Kar pa zadeva zunanjo politiko. Naj vas spomnim. Tu smo se dogovorili s 27 državami članicami o e, e, dodatnih sankcijah proti Iranu po e, zasedanju varnostnega sveta. To ni bilo lahko. Potem smo se dogovorili tudi o rezoluciji spet s 27 državami e, v zvezi z, z e, Srbijo in Kosovo. Vemo, eh, vi veste, da pet evropskih držav še ni priznalo Kosova. In ta dialog je izjemno pomemben za stabilnost in za mir na tem območju, ki je evropsko območje in ki zato mora imeti evropsko perspektivo. Dogovorili smo se tudi o eh, trgovskem sporazumu s Korejo. Končno smo to dosegli. Potem smo se dogovorili o v svežnjo pomoči, ne samo finančne, ampak tudi komercialne za Pakistan. Ravno tako smo se eh, dogovorili o globalnem pristopu do bližnjega vzhoda. Decembra 2009 smo oblikovali skupno stališče 27 držav članic Eh, do tega zelo eh, občutljivega območja. Dodali smo novo izjavo in eh, kvartet je to izjavo sprejel pred nekaj dnevi. To so rezultati, to vse je bilo narejeno, to so dejstva in jaz ostajam pri dejstvih. Kar zadeva našo projektno skupino. Delamo prepočasi smo slišali. Ampak ne, ne delamo prepočasi. Začeli smo maja, sedaj je september. E, sedaj je september. V nekaj mesecih smo naredili velike korake naprej. In ne bomo zaključili decembra, tako kot je bilo predvideno, ampak bomo zaključili z delom konec oktobra. In zagotavljam vam, da vam bom lahko tu predstavil kva, eh, kvalitetne sklepe, ki bodo tudi kvalitativno pomembni. In nobenega problema ni med eh, nami in komisijo. Eh, delamo skupaj z roko v roke, zato da dosežemo dobre rezultate. Med nami ni rivalitet. Kar pa zadeva romsko problematiko. Tu bi pa želel ponoviti pet točk, to niso sklepi Evropskega sveta, kajti tu ni šlo za sklepe, ampak teh pet točk je pomembnih, saj odražajo dogovor. Tu eh, moramo meniti tudi eh, preiskavo, ki jo izvaja eh, komisija in na to ne smemo vnaprej vplivati. In naj povem še to, da je komisija že začela delati za to, da bi oblikovala načrt eh, za boljšo integracijo nekaterih manjšin, tudi Romov, v družbe Evropske unije. Sedaj pa bom govoril še v eh, nizozemščini, ki je manjšinski jezik, eh, ampak od časa do časa ga je treba tudi slišati. Dat. Dragi kolegice in kolegi, po mojem mnenju je izid našega dela v prvih mesecih izredno dober, kljub ogromnim težavam, v katerih smo delali. Nikoli nismo mislili, da se bo gospodarska rast tako hitro pobrala, kot se je. Prav gotovo vidimo že prve poganke. Pred nekaj meseci si nismo predstavljali, da bo kjerkoli prišlo do 3,5 odstotne gospodarske rasti. Če bi takrat rekli 1,5 odstotka, nam ne bi nihče verjel. V mnogih državah Evropske unije so razmere zelo težke, tako na socialnem in političnem področju. In v takih razmerjah so se izvedli reformni programi. Zaradi tega se moramo zahvaliti tistim, eh, ki so pripomogli k temu novemu gospodarskemu upravljanju v Evropi. Delamo v težkih razmerah, situacija na trgu dela je izredno komplicirana, vendar pa se bistveno izboljšuje zahvaljujoč našim usklajenim naporom. Je pa res, da smo še daleč od zastavljenih rezultatov. In prepričan sem, da bo veliko državljank in državljanov Evropske unije eh, razumelo, kaj delamo in da, ne, in da ne pričakujejo od nas, da se bomo pogovarjali o. Hm, načinov, kako bomo dosegli sta, uh, te rezultate, ampak važni so rezultati, važni so obeti za razvoj in prihodnost Evropske skupnosti in na ta način bo, si bomo pridobili več podpore in razumevanja od državljanov Evropske unije. Želim, da me ocenjujete na osnovi dejstev in um, realnosti in ne na osnovi percepcije. Zaradi tega mislim, da smo v osmih mesecih naredili ogromno, gremo v pravo smer in upam, da bomo še naprej e, ustrajali na tej poti. Če. Hvala lepa, gospod e, predsednik in sedaj gospod podpredsednik Ševčovič. Najlepše hvala. Čisto naj se na kratko odzovem na izjave političnih vodij v parlamentu. Sprva vprašanje Romov. Tukaj bi še enkrat rad zagotovil parlamentu, da bo komisija delovala na dveh tirih. Kot prvo, natančna in poglobljena pravna analiza situacije in kot drugo, podpora za vključevanje Romov. Vemo, da vsi iščemo evropske rešitve in to že dolgo. Komisija je ogromno naredila z španskim predsedstvom. Eh, posebno ministersko srečanje smo v Kordovi organizirali na to temo in vemo, da udeležba ni bila ravno bleščeča. Zaradi tega vas pozivam, da oživite celoten proces, da začnete razmišljati, kako bi lahko obstoječi instrumentari in vire bolje uporabili imeli za prihodnost. Prav gotovo je, da tukaj potrebujemo evropski konsens, eh, podporo in pripravljenost evropskih inštitucij, nacionalnih in lokalnih oblasti ter civilne družbe. Vsi skupaj moramo eh, združiti moči in delati v isto smer, le tako bomo prišli do eh, pozitivne rešitve za trpljenje Romov v Evropi. Eh, kar pa zadeva predloge za gospodarsko upravljanje, tukaj bi vam rad zagotovil, da bomo v svojih eh, predlogih eh, se ukvarjali z makroekonomskimi neravnovesji in se zauzemali za stabilnost in rast, predvsem z zmanjšanjem zadolženosti, z stabilizacijo in z večjim poudarkom na preprečevanje 29. septembra pričakujete torej um, pet uh, predlogov uredb in ene direktive. In pri, pričan sem, da bo ta svežen predlogov uh, zelo dobro odražal to, kar sem ravno kar predstavil, kar pa zadeva Pakistan. Mislim, da smo naredili veliko, mislim, da smo uh, postali uh, eden večjih mednarodnih donatorjev za Pakistan, to pa so seveda le prvi koraki v pomoči Pakistanu. Moramo narediti več, moramo biti bolj konsistentni in moramo povezati človekoljubno pomoč z razvojno pomočjo in izboljšati um, dostopnost pakistanskih izdelkov na evropskem trgu. E, imamo ukrepe, ki jih lahko izvedemo zelo hitro. To pa mora biti kompatibilno z pravili Svetovne trgovinske organizacije in z partnerji v okviru te organizacije se je treba tudi dogovoriti. Eh, seveda eh, je treba eh, zagotoviti upravičenost Pakistana do leta 2013 za program GSP. Kar se tiče Bližnjega vzhoda, bi rekel, da ta parlament pa tudi Evropski svet ter komisija eh, popolnoma razumejo, da je to bistvena politična prioriteta v globalni politiki. Naj vam zagotovim, da baronica Ashton eh, res eh, je vključena v proces sproti obvešča komisijo, kako lahko sodelujemo, kako se lahko bolje vključimo v prihodnosti in dnevno je v kontaktu z glavnimi vodji tega procesa. Gospod Dol je rekel, da je eh, evropska vloga pri pospeševanju tega procesa izredno pomembna in moram vam zagotoviti tudi v imenu baronice Ešten, da bomo to pomembno vlogo v procesu odigrali. Zdan. Najlepše hvala, gospod podpredsednik drugi govorniki. Kolega Belet Ivo, minuto in 30, imate voljo. Ja, Najlepše hvala, gospod predsednik. Lep pozdrav, gospod Van Rompuy. Izpostavili ste ustrezno, da. Evropski državljani pričakujejo rezultate in perspektivo in predpogoj za to je seveda, da govorimo z enim glasom. Še zlasti pri eh, kmalu prihajajočih vrhovih z Azijo in s predsednikom Obamo. Eden od prednostnih nalog v naslednjem obdobju je razprava o podnebnih spremembah. V Evropski uniji smo pripravljeni podati nove predloge. In poglejte si ta Robin Hoodovski pristop. Lahko bi postali novi Robin Hood z, trans, z davkom na finančne transakcije, vendar pa tem potrebujemo e, velike energetske prehranke in več obnovljivih verov energije, ne le v Evropi, ampak tudi v Afriki obvezali smo se, da bomo bistveno zmanjšali revščino v Afriko in da bomo investirali v trajnostne vire energije. Dajte nam instrument, da to lahko dosežemo. Enostavno ne moremo vse skupaj prepustiti Kitajcem in Azicem ter sami ostati križem rok. Prepričan sem, da. Uh, ste ogromno naredili. Mnogi so od vas eh, pričakovali zelo malo, ker ste bili neznanka, vendar sedaj mislim, da bodo ljudje priznali, da je Evropska unija v zadnjih mesecih naredila veliko pomembnih korakov naprej. Pripričan sem, da nas še najboljše čaka in res veliko od vas pričakujemo. Gospa Verenik de Kajzer, ena minuta 30. Zidal. Gospod predsednik. Res je, da smo pričakovali svet o gospodarskem upravljanju, potem pa se je svet ukvarjal z Romi. Veliko sem se pogovarjala tudi o gospe eh, eh, Reding. Podpiramo jo tako v eh, smislu forme kot vsebine kar zadeva formo, ne moremo uh, stalno uh, spominjati druge svetovne vojne. Uh, cigani, kot judi, kot uh, homoseksualci, kot komunisti, vsi ti so bili v taboriščih in gospa Reding ima čisto prav, da pravi, da smo se takrat odločili, da e, mora v Evropi vladovati mir in da ne bomo nikoli več e, e, diskriminirali posameznih ras. E, eh, vemo, da je komisija varovnihinja eh, pogodb. In eh, vemo, da obstajajo velike in majhne države, ampak po tem svetu pa je eh, percepcija rasti eh, nacionalizma nekaj, kar se mi je zdelo kar eh, grozno. Kajti od 30 eh, eh, let naprej vemo, da se moramo varovati takšnega nacionalizma tudi v prihodnje. No, gospod eh, Rompoj, govorili ste o projektni skupini. Eh, pripravili boste nadzorni mehanizem, ampak rekli ste, ja, ampak tu so še po, eh, pokojnine, tu so socialni parametri. Eh, eh to eh, je stvar držav, ampak to ni mnenje moje skupine. Mislim, da morate o nadzoru razmišljati upoštevajoč eh, tudi socialne dimenzije. Ne smete delati proti državljanom. Oh, minutes, gospod Lambsdorff, eh, dve minuti. Hvala, gospod predsednik. Eh, šlo je za delovno srečanje Evropskega sveta in šlo je tudi za zunanjo politiko. Istočasno je v, so v Združenih narodih. Kitajska in pa nekatere druge države eh, glasovale proti vaši volji, gospod Rompoj in pa gospe Ašton na generalni skupščini. To pokaže eno realnost zelo jasno. Še dolgo pot bo morala Evropska unija prehoditi, da bo politična moč. Sedaj smo gospodarska moč in zato naši državljani pričakujejo od nas, da bomo vse tukaj prispevali, da bomo rešili gospodarsko krizo. To me pripelje do projektne skupine. Gospod Van Rumpoj, vi ste rekli, da je ta skupina imela velik konsens in sedaj bo nastopil prvi preizkus. 29. septembra bo komisija predložila svoje dokumente. Pojasnili ste, da boste 27. vi predstavili rezultate. Upam, da je to bilo usklajeno med uh, obema. Uh, torej, uh, priporočam vam tudi, da pogoste govorite nizozemsko, zelo všeč mi je bilo, kar ste povedali o skupni met, skupnostni metodi. E, nadzor nad fiskalno politiko, tudi to e, pozdravljamo sankcije, tukaj je potrebnega več dela, vemo, kaj to pomeni, torej, da se verjetno še niste dogovorili. V glavnem, na koncu meseca boste na preizkušnji zakaj ustrajamo pri skupnostni metodi. Eh, kolega Šulc je povedal, da se še nekako bojujemo z Lizbonsko pogodbo oziroma da ta dobiva končno obliko. Ampak nekaj je gotovega. Svet je sedaj organ Evropske unije. Kaj pravzaprav to pomeni, še ne vemo. Včasih se mi zdi, da je to še vedno samo skupnost nacionalnih držav, ki um, zastopajo svoje lastne interese in naprimer Združeno kraljestvo želi čim manj regulacije na področju financ. Uh, Evropska unija želi nasprotno in uh, zato se moramo zauzeti za to skupnostno metodo, za skupnostni pristop in glede na to, da se govorili nizozemsko, menim, da ste enakega mnenja kot jaz. Gospa Evans-Jill, hvala, gospod predsednik. V ključnem času smo Evropska unija mora pokazati, da je vodja v globalnem smislu, še zlasti v boju proti revščini in podnebnim spremembam, pa tudi interno, ko gre za gospodarsko upravljanje. Moramo izboljšati upravljanje na več ravneh, da bi zmanjšali deficit upravljanja, ki obstaja v Lizbonski pogodbi. To pa pomeni, da jim moramo imeti vse evropski pristop, ki enako obravnava pomen vseh regij in zmanjšati moramo razlike med regijami. Pozdravljam uh, v prihodnje uh, v Walesu uh, naslednji teden predsednika Baroza, tri četrtine Walesa dobiva sredstva iz iz eh, strukturnih skladov, ker imamo tam eno največjih stopenj revščine v Evropi. Eh, še naprej je treba nadaljevati ta napredek in zaradi tega eh, regionalno financiranje ne sme biti nacionalizirano in zaradi tega pozivam svet in komisijo, da ne zmanjša teh sredstev za dolgoročni trajnostni razvoj v tem smislu. Dirk, Hvala lepa, koleg Drkjan Eping. Eno minuto 30. Eh, kolega Fršoštata bi prosil, da ostane v dvorani. Romi so dolgoročen problem v Evropi. Tukaj imamo zelo veliko. Hinauščine. Na prejšnjem eh, sestanku je gospod Frštofta o opozoril uh, Sarkozija na stvari, ki jih je sam počel namreč uh, kot. Uh, Premije je v skupini iz Belgije izgnal Rime, Rome. Moram reči, da smo proti temu protestirali, ampak ta parlament in ljudje imajo pravico to izvedeti, zato na to opozarjam. Gospod eh, Fršok ta ravno zaradi tega ne posluša, ker ne, ne želi, da ga spomnimo, kaj je naredil. Točno to počnem. Ravno zaradi tega so me tudi izvolili, da ga na to opomnem. In eh, če bo kadarkoli posta, obstajala Nobelova nagrada za eh, hipokrizijo oziroma dvolično, sem prepričan, da bo gospod eh, Hrhovštat jo prav gotovo dobil. E- Hvala lepa. Naslednji eh, kolega. Borgesio Mario. Najlepše hvalijo. Kar se tiče hinavščine, lahko za to obtožim tudi komisarko eh, Redingovo, ki je eh, pozabila omeniti eh, situacijo Romov v Luksemburgu. Tam enostavno jih ne izganjajo zaradi tega, ker njihove naselbine preprečuje in prepoveduje zakon. Evropski eh, svet, v katerega je eh, v katerem je končno enemu od uh, eh, vodi držav in uh, vlad uspelo komisiji uh, razložiti, kaj je to patriotizem. Uh, Francija uh, je prav gotova tista, ki lahko vse uči, kaj je to uh, človečnost in demokracija. Obstaja velika razlika med evropskim pravom in, uh, Evrop in nacionalno zakonodajo. Mogoče evropska pravo uh, pomeni, da si lahko privoščimo, da uh, izkoriščamo uh, otroke, ampak uh, hvala lepa, kolega. Naslednji govornik je Daniel van der Stop, uh, neodvisen poslanec. Pred dvema tednoma je parlament sprejel neko smešno rezol, rezolucijo, v kat, ki, vse, ki vsebuje prezgodnjo so, so, sodbo komisarka Reding je potem prišla in govorila uh, o primerjavi z drugo svetovno uh, vojno, preden so bila dejstva znana. Kaj je narobe z Evropsko unijo? Imamo zakonodajno in uh, izvršno oblast, uh, ki uh, odločata preden sploh veste, zakaj gre. Mi, mislim, da potrebujemo bolj pameten pristop, ki bo priznaval tudi moralna in etična vprašanja. Pomembno je, da upoštevamo interese vseh evropskih eh, državljanov. Eh, naloga institucij je, da spremljajo, kaj se dela. Seveda je komisija varohinja po, eh, pogodb, ampak tu so še eh, sodišča in pa pravniki, ki so odgovorni za izvajanje eh, zakona. Tudi same države so odgovorne za izvajanje zakona, mi pa lahko posredujemo le, če je potrebno. Tu gre za veliko stvari, tudi za eh, svobodo gibanja, ampak do kolišne mere. Eh, ali eh, lahko kar tako dovoljujemo ljudem, da pridejo na naše eh, ozemlje in da eh, odozemajo našo zemljo. Eh, veliko tega je in jasno je, da eh, imamo nezaposlene evropejce, ni nujno, da so to kriminalci, ampak zakaj naj bi imeli brezposelne in eh, te, eh, kriminalce na svojih ozemljih? Eh, tu bo moral svoj povedati tudi Evropski parlament. Eh, kolega Van der Langen, Predsednik, občudujem vaš eh, optimizem pri umestnem poročilu o projektni skupini. Videli bomo, kakšne rezultate boste predložili, ampak eh, kar se tiče ocene gospodarskih razmer, ste kot eh, predsednik komisije nekoliko uh, preuranjeno rekli, da si je gospodarstvo opomoglo. Dokler ne bomo pridobili na našo stran ZDA, ne bomo odpravili gospodarske krize. Dobro je, da ugotavljate napredek in upam, da bodo ti, korena, eh, ti koraki tudi uresničeni. Ampak eh, gospa Lagarde je povedala, da je Nemčija izboljšala svojo konkurenčnost. Brez neke lokomotive te gospodarske rasti ne bi bilo v Evropski uniji in tisti, ki brem za lokomotivo, ne more, ki zaustavlja lokomotivo, ne more pričakovati, da bo vlak eh, prišel na svoj cilj. Menim, da bi morali povedati nekaj tudi o tem. Po mojem mnenju ne bo dovolj, da uvajamo evropski semester. Dobro je, da imamo idejo o tem, ampak če ne bomo imeli okrepljenega avtomatizma, ki ga bo nadzorovala komisija in ne svet finančnih ministrov, ukrepov iz eh, pakta stabilnosti in rasti ne bomo mogli izvajati in eh, res je, da je potrebno ponovno spostaviti zaupanje, ampak to nam bo uspelo samo, če bomo izvajali skupnostno metodo in to z vključitvijo parlamenta. Kolega Steven Fuse, eh, minuto. Najlepša hvala, gospod predsednik, predsedniki. Kar zadeva gospodarsko upravljanje, podpiramo napore za boljšo evropsko koordinacijo, ampak imamo pomisleke v zvezi z osmeritvijo sveta in komisije. E, treba je ok e, izboljšati politiko, ne pa okrepiti neuravnoteženega pristopa. Delate na Eh, predpostavki, da bojo bolj fleksibilni trgi dela že pripeljali do večjega eh, bogatstva. Seveda so te stvari pomembne, ampak moramo eh, uravnotežiti potencijalno konfliktne politične cilje. To se trenutno zanemarja. Kaj se predlaga za 24 milijonov brezposelnih v Evropi? Fiskalna konsolidacija in postopna socialna zaščita. To ni dovolj. Potrebujemo tako eh, upravljanje gospodarstva, ki bo zagotovilo ja, eh, javne finance, ki bodo eh, zdrave in pa polno zaposlenost. Stvari morajo potekati skupaj zamudili bomo priložnost, če se bomo osredotočali samo na uravnotežanje proračuna in zmanjšanje javnega dolga. To je napak tako z gospodarskega kot socialnega vidika. Hvala lepa, kolega. E, vprašanje za vas? Kolega Hughes, za vas je vprašanje. Nekdo vam želi postaviti vprašanje? E, gospod Lansdorf. Ja, kolega Hughes, wir haben ja schon zusammen... Kolega Hughes, eh, eh, sodelovala sva že, vaše sodelovanje cenim, ampak gre za analizo gospodarske krize in ukrepov, ki jih je potrebno poduzeti, se mi zdi, da je vaše mnenje popolnoma zgrešeno, kakor tudi preostala vaša politična skupina. Ali se ne strinjate s tem, da je bila prekomerna zadolženost? tista, ki je sprožila trenutno krizo in ali se ne strinjate s tem, da bi bilo pravilno ustrajati pri stabilnosti in pa zdravi fiskalni politiki, zato da bi se ponovno izkopali iz te krize. Ja, ja, ja, ja. Ja, kolegs, well, kolega Stefan Hughes. Kolega Hughes. Zelo težko je v eni minuti povedati vse argumente, ampak rekel sem, da so zdrave javne finance zelo pomembne, s tem se strinjamo, ampak timing in metoda pristopa, eh, ki ste ju sprejeli, je tudi bistvenega pomena. Eh, če pridemo do 3 odstotkov do 2013, to Eh, bi lahko pripeljalo do dolgoročne stagnacije, ustavitve rasti in brezposelnosti. To je napačni pristop. Potrebujemo pristop na dveh ravneh, ne pa pristop, ki se osredotoča le na zmanjšanje primankljaja. Hvala lepa. Hvala obema kolegoma za to razpravo. Zelo zanimivo je imeti tako vročo razpravo v tej hiši. Kolega Mario Mauro, minuta 30 sekund. Evidente. Hvala, gospod predsednik. Dve iskreni vprašanji predsedniku Evropskega sveta in podpredsedniku komisije. Sprva, kakšna logika uh, vodi službo za zunanje delovanje? Zelo me je prizadelo dejstvo, da med imenovanji uh, podpredsednice uh, eh, Eštonove je bil. Uh, tudi eh, Franco, francos v Čadu, Špan v Argentini in Italijan v Albaniji. Nekdo, ki bi bil bolj eh, na eh, levo kot jaz, bi rekel, da je to neokolonialna logika. Kje je tukaj evropska logika pri organizaciji te službe? Namreč zelo smo ambiciozni kakšno vlogo bo igrala Evropa v prihodnje in če je ta vloga le ta, da zadovoljimo regionalne politike držav članic, potem bomo vse naredili narobe. Drugo vprašanje pa zadeva Rome. Res je, da iz političnih razlogov lahko kritiziramo to ali ono vlado za njeno odločitve, vendar ostaja temeljno vprašanje, ali želimo skupnostno obravnavati vprašanje Romov in iskanje rešitev in ali bomo za skupnostjo eh, metodo poskušali obravnavati pritok ljudi z juga eh, iz celega sveta. Če eh, ne odgovorimo na to vprašanje, se bomo eh, stalno med sabo samo kregali in ne upoštevali probleme naših državljanov. Eh, hvala lepa, gospa Berez, eno minuto. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod predsednik, kar zadeva vprašanje Romov, mislim, da bi bilo v tej fazi naše razprave koristno ponoviti naš slogan in sicer Unija v raznolikosti. To mora veljati tudi za Rome, se pravi unija v eh, raznolikosti. Spoštujmo to, da so Romi drugačni. Potem pa uporabimo strategijo, ki smo jo sprejeli. V strategiji 2020 eh, smo eh, vključili tudi boj proti revščini in socialni izključenosti kot enega pomembnih ciljev. In zato začnimo izvajati to, kar smo ravno kar opredelili. Zagotovimo finančna sredstva za uspeh in naredili bomo velik korek, korak na poti integracije Romov. Kar pa zadeva eh, gospodarsko upravljanje. Gospod predsednik, Eh, vsi eh, govorite o velikem uspehu, to pa je določitev evropskega semestra, recimo. Ampak nisem čisto dobro razumela, kakšna bo vloga Evropskega parlamenta v tem evropskem semestru. Če bo šlo samo za to, da bomo imeli tu razpravo, tako kot jih imamo pogosto, mislim, da v tem primeru ne bomo svojega cilja dosegli. Naj vas pa spomnim na nekaj. Ko ste se srečali z ministri za socialne zadeve, ste slišali, kaj so vam povedali. Gospodarsko upravljanje, ki bi Eh, obrnilo hrbet eh, ciljev zaposlovanja, ni v skladu z izzivi, ki so pred nami. In računamo na vas, da boste izvajali uravnoteženo eh, gospodarsko upravljanje. Eh, vaš čas je potekel, kolega eh, Sarjuš Voljski, eno minuto. Naj se vrnem k zunanje politiki, ki naj bi bila glavna tema omenjenega vrha. Eh, Eh, potrebujemo tako zunanjo politiko, ki ne bo reaktivna, ki bo gledala naprej, ki bo celovita in ki bo znala predvidevati, kaj se bo zgodilo ter doseči dolgoročne cilje. Eh, trenutna razprava, ja, ampak Eh, bojim se, da ta razprava pri, eh, naša pretirane pričakovanja, če ne bomo imeli eh, nove skupne politike. To je samo en instrument. Potrebujemo več eh, skladnosti politik, bolj osklajene politike in moramo bolj uskladiti stališča držav članic. Tu eh, vidim pomembno vlogo v predsedniku sveta. Ta eh, bi lahko zbližal stališča držav članic. In, Eh, če se bodo zbližali tudi pristopi med institucijami, potem lahko instrument deluje. Eh, potrebujemo bolj pristopi pristojno in sposobno politiko, Eh, kompetence niso geografično neutralne, zato potrebujemo boljš, boljšo zunanjo eh, politiko, kjer bodo sodelovale vse države članice. Kar pa zadeva strateške partnerje, moramo definirati. Bojim se, da je naš seznam strateških partnerjev predolg. Eh, vse pomembne in velike eh, države smo vključili na ta seznam. Ta seznam je predolg. Mislim, da Eh, velik in pomemben ni vedno sinonim. Potrebujemo takšne partnerje, ki imajo podobne vrednote in interese. In eh, tako bomo lahko našli prave eh, strateške partnerje. Hvala lepa. Hvala kolega. David Marija Sasoli. Marija Sasoli. Gospod predsednik, prejšnji teden smo bili eh, priča zaskrbljujočemu spektaklu. Eh, Sarkozy in Berlusconi sta eh, podpisala pogodbe, to se je postavljalo pod vprašanje in izkazalo se je, da želita obvladati komisije. Eden ne sprejema kritike, drugi pa enostavno želi vzeti pravico besede komisarjem. Prosim, opozorimo ga, eh, Romi so evropski državljani v evropski državi. Eh, zato obstajajo inštrumenti eh, in ne smemo se bati izvajanja postopka kršitve najti moramo skupne strategije za izhod iz gospodarske krize. E, jasno so se pokazale e, obstoječe sile, obstaja populizem, ki računa na Evropo strahu in e, na to je treba odgovoriti z več državljanstva in z bolj socialno Evropo. Mislim, da je to glavno v vaši politiki. Jose Milan Mon, 130, celebro mucho que el consejo europeo se haya ocupado de. francisco josimón. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Evropski svet se je ukvarjal z vprašanjem zunanje politike. Naša politika ima e, več usmeritev, e, z mnogimi izzivi se soočamo in nobena država se ne mora sama soočiti s temi izzivi. Kot je rekel predsednik e, komisije, v globaliziranem svetu je velikost pomembna in EU mora postati ena od protagonist. Pri glasovanju v New Yorku o krepitvi odnosov med EU in ZDA, Eh, mislim, da je bilo dobro, da, eh, da imamo to izkušnjo in da se bomo lahko pripravili dobro za eh, prihodnje vrhove. Jasno je, da moramo zagotoviti tudi to, da bomo znali upravljali in obvladovati globalizacijo. moramo sodelovati z ZDA, saj imamo podobne vrednote, podobne poglede in upajmo, da bo prihodni vrh dobro pripravljen. Zahvaljujoč Lizbonski pogodbi bo evropska zunanja eh, eh, delovanje bolj eh, skladno, vendar pa bo zunanja politika odvisna tudi od notranje moči Evropske unije, od Eh, enotnosti med 27 eh, državami članicami. Težko bo vedno doseči dogovor, ampak tak dogovor je potreben, če želimo, da bo Evropa odigrala svojo vlogo na mednarodnem eh, tr, na mednarodnem odru. Nekoliko hitro ste govorili, zato eh, je bilo težko za tolmače, zato vas prosim, da odslej ne govorite tako hitro. Gospa Zita Gurma, ena minuta, prosim gospod predsedujoči predsednik komisar kolegi prebivalci evropske unije petsto milijonov to ni zanemarljiva številka e, evropska unija ima vse možnosti postati velesila in to smo že bili dolga leta na gospodarskem in kulturnem področju se e, Seveda pa e, politično nismo vedno bili tako močni, zato ker smo bili često razdeljeni. Eh, imamo eh, veliko eh, prebivalcev, nimamo pa enotnega glasu. Če vam je to všeč ali ne, skupni glas pa bo pomemben tudi za boljšo, boljšo koordinacijo obrambne in zunanje politike. To je povezano z nacionalno soverenostjo, ampak Iz tega razloga pozdravljam tudi pobudo predsednika Van Rompoja in spodbujam svet, da nadaljuje z uh, napori za boljšo koordinacijo. Najlepša hvala. Thank you, Karik, for your speech. Madam Livia. Hvala lepa, gospa Livija Jaroka, minuta 30. Hvala lepa pozdravljam izjavo Viktorja Orbana o začetku strategije za Rome, ko bo Mačarska prevzela predsedovanje Evropske unije. Potrebujemo skupni program za vključitev Romov in po izjavah številnih eh, držav članic upam, da bo to strategijo podporil tudi svet. Potrebujemo skupno rešitev za skupni evropski problem. Strategija za vključitev eh, oziroma razlog za problem Romov ni rasizem, ampak gre za medsebojni vpliv številnih gospodarskih in socialnih eh, dejavnikov. Zato se moramo sredotočiti tako na socialo, na, na gospodarstvo, in eh, moramo posvetiti enako pozornost tako pripadnikom romskih manjšin, kakor ne, ko gre za zapostavljena območja. Potrebujemo kompleksne razvojne programe, ki morajo temeljiti na ustreznih dejavnikih, ki morajo imeti tudi ustrezno, ustrezni nadzor in pa večplastno vodenje. Načrt uh, mora odpraviti revščino medgeneracijsko, in mora tudi odpraviti eh, neenakosti v razvoju posamezni skupnosti. Run, said, Tisti, ki so najbolj prizadevni, eh, ki si najbolj prizadeti zaradi revščine, morajo prav tako postati eh, dovolj bogati, da bodo lahko plačevali Eh, davke. Tukaj moramo vključiti eh, tudi nevladne organizacije. Evropska unija si ne more privoščiti takšne politike kot zmere, ko se soočamo z eh, ogromnimi družbenimi in pa gospodarskimi izzivi. Moramo biti drzni in pa hitri in moramo spremeniti naš celoten pristop. Hvala. Hvala lepa. Gospod podpredsednik Hanes Svoboda. Minuta 30. Hvala lepa. Najprej bi namenil besedo komisiji. Kot eh, ko nekdo, ki sem kritiziral gospod Redingovo in pa gospa Baroza zaradi mlačnosti, ki sta jo pokazala na prejšnji razpravi, bi se rad sedaj zahvalil za kritike, ko sta jo vendarle, eh, vendarle izjavila. Eh, morda besede niso bile najbolje pretehtane, morda je gospa Redingova zgrešila pri svojih primerjavah ali besedah, ampak eh, v glavnem oceno komisije podpiram. Gospodu Rompoju mm, namenjam tri vprašanja, cenim vašo dobro voljo, ampak nekaj stvari mi ni jasnih. Prvič, Rekli ste, da lahko sedaj govorite v imenu 27 držav članic, eh, da boste govorili z kitajskim premijem, ampak kaj mu boste rekli, to pa nisem razbral iz vašega govora. Potem ste rekli, da potrebujemo novo zunanje politično strategijo. V pozavi s tem eh, niste omenili niti komisije, parlamenta pa sploh ne. Ko gre za zunanje politične strategije, za trgovinsko politiko, boste potrebovali parlament. Kako boste vključili parlament pri razvoju zunanje politične strategije in pa, če se ne navežem na to, kar je povedal gospod Lambsdorff, strinjam se z njim. Ne moremo uh, se strinjati s tem, kaj so sklenili Združeni narodi. Kaj se je tukaj zgodilo, kaj je šlo narobe? Tukaj boste morali tudi vi kot svet, kot šefi vlad in držav, uh, boste morali ustrezno ukrepati, da bomo tudi v Združenih narodih. Uh, lahko odigrali neko vlogo, ki nam pripada. Hvala lepa, sedaj pa Marjan Žan Marinesko. Gospod predsednik, svet se je najprej ukvarjal z zunanim delovanjem Evropske unije, ampak ne pozabimo, da je gospodarska situacija tista, ki skrbi državljane Evropske unije. odločitev o evropskem semestru je spodbudna, ampak če ne bomo našli pravih sankcij, ne bo nič eh, koristilo. Kaj ti? Ukrepi morajo prispevati k preprečevanju primankljaja tako da ne bo prišlo še dodatnih negativnih učinkov. Sedaj pa vprašanje Romov. Vsi evropski državljani morajo spoštovati zakon. E, države članice morajo spoštovati evropsko zakonodajo. Kdor ne e, spoštuje zakona, mora sprejeti posledice za to. V tem konkretnem primeru pa menim, da če se sankcionira državo članico ali državljane, se s tem problemov ne reši. Vprašanje Romov se bo rešilo samo s pravo evropsko politiko. Mislim, da lahko vse države članice, ki so tranzitne članice, predvidijo seznam okrepov za integracijo Romov. Mislim, da bi evropska politika na tem primeru eh, bila koristna, saj bi zagotovila enotno uporabo takšnih ukrepov v vseh državah članicah. To, to eh, ne bi zahtevalo več denarja, potrebna je samo politična volja. Hvala. Eh, Hvala lepa. Naslednja je Korin Wortman Kohl, minuto 30. Hvala lepa, predsednik, predsednik Van Rompuy soočate se z eh, ogromnim izzivom in sicer bi morali prerasti nacionalne interese ter doseči neko evropsko enotnost, eh, torej preglasiti zlasti tiste velike eh, države članice. Na ta način, samo na ta način bi Evropski svet lahko dosegel napredek in nas povedal iz gospodarske krize. Nujno je, da dobimo gospodarsko upravljanje v Evropski uniji in vi ste se tega pravilno lotili. Veliko napredka ste že dosegli. Pred enim letom bi bilo nepredstavljivo, da bi uvedli evropski semester in da bi imeli nadaljne, nadaljni razvoj pakta stabilnosti in rasti ter eh, stopnje rasti, kakor jo imamo danes. To vse pozdravljamo in eh, nujno je, da je komisija ambiciozna pri svojih ciljih in pa ukrepih. Ambiciozna mora biti tudi pri sankcijah. Samo na ta način bomo lahko resnično izvajali potrebne ukrepe. Moramo si ogledati priporočila nacionalnim proračunom in to že eh, v zgodaj. Eh, samo na ta način bo lahko svet eh, izvajal priporočila, ki bodo podana. Zato bo lahko poskrbel svet, čudi, če bo šlo za Pariz ali London in na tem bo temeljil pak stabilnosti in rasti. Eh, zanima me, kaj vi mislite o tem. Mislim, da je nujno, da svet prepozna, da je tukaj izredno pomembna vloga komisije. Hvala lepa, gospod Gozes, je naslednji za eno minuto. Gospod predsednik, najprej bi želel povedati, da sem vesel, da ko govorimo o vprašanju Romov, da imamo stališča razumna, uravnotežena in da gledamo v prihodnost, kar pomeni reševanje problema revščine za te ljudi. Gospod predsednik, Naj vam povem, da mi je bil zelo všeč način, kako ste predstavili rezultate dela v uh, osmih mesecih, ki so potekli. To ste povedali natančno, kajti često slišimo, da Evropa ne dela uh, veliko. Um, uh, pa to je zato, ker se veliko krat ne pove, kaj se je naredilo. In eh, Evropski parlament je eh, želel, da se na področju nadzora vzpostavi evropska eh, pristojnost in zato je bil eh, ta nadzor sedaj lahko tudi vzpostavljen. Kot veste, je bil ECOFIN decembra dosti bolj zadržan do tega vprašanja. Mislim, da bi morali bolj govoriti z istim glasom, moramo tudi oblikovati konkretne predloge za prihodnje in pri tem računamo na vaš gospod predsednik. Bajdi.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 tiste države članice, ki imajo romske skupnosti, morajo uvesti srednjeročne in pa dolgoročne strategije za integracijo Romov. Na Mačarskem bomo imeli takšno strategijo. Potrebujemo tudi roke in potrebujemo ustrezno financiranje tovrstnih ukrepov. Gospod Ševčovič, eh, komisar Ševčovič in pa eh, predsednik parlamenta Buzek bi morala vzpostaviti tudi nadzorni sistem, eh, tako da bi zagotovila, da, državlja, da države izpolnjujejo svoje obveze potrebujemo evropsko strategijo za Rome, ki bi jasno določila, kakšna je uloga, ki jo je potrebno odigrati na regionalni ravni eh, in kdo je pristojen, zakaj. Tudi to, kakšna bi bila dodano vrednost evropske strategije za Rome. Hvala lepa. Naslednji je gospod Görens. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod Van Rompuy, vemo, kako zelo eh, želite ok, eh, zagotoviti enotnost Evrope na znotraj in na zven. Ampak, kolikor jaz vedem, eh, stališča držav članic v G20 eh, predstavljajo dve kategoriji. Torej, nekatere državice, eh, države so članice, druge pa niso. To so have in have not. In to povzroča neenakost v statusu. Gospod predsednik Evropskega sveta, najboljši način zagotavljanja gospodarske skladnosti eh, Evropske unije v okviru G2 bi bila ta, da bi eh, institucije predstavljale unijo in da ne bi več eh, predstavljale eh, Evrope posamezne države članice in upam, da boste videli v tej smeri. Hvala lepa. Kolegi, prosim, da ne dvigujete modrih kartic. Ali želite kaj vprašati? Imate vprašanje? Colleagues, please raise a white card if you want to. Prosim, če želite sodelovati v postopku Catch the Eye, morate dvigniti belo kartico. Modra kartica je nekaj drugega. Dobro, vse vas imamo na seznamu, 25 oseb imamo na seznamu, tako da ne bo možno sprejeti vseh govornikov. Žal mi je. Naslednji govornik je gospa Katarin Gres. One minute, please gospod van rompuy zelo sem vam hvaležna da ste omenili tudi eh, človeško dostojanstvo kot steber evropske unije ampak glede na politiko prejšnjega eh, tedna glede na ksenofobijo eh, francoske vlade pa uh, obljube bodočih ukrepov niso v skladu z našimi pričakovanji. Prosim, gospod Van Rompuy, ne zgrešite te priložnosti. Sedaj pričakujemo obsodbo države, ki ni spoštovala evropske zakonodaje pričakujemo konkretne predloge izvajanja strategij, ki so že bile sprejete, pričakujemo tudi uporabo ustreznih sredstev in videvanje ustreznih sredstev. Za zaključek naj omenim vprašanje obveznosti in pa eh, pravic. Eh, o tem je govoril gospod Dol. Eh, če hoče nekdo otroka poslati v šolo, potem potrebuje tudi eh, avtobus, da te otroke prepelje. Eh, sami ste rekli, da o Romih ni dovolj samo govoriti, ampak da potrebujemo jasno politično voljo. Hvala lepa. Eh, thank you. Eh, kolega Piotrovski, Miroslav. Gospod Petrovski za eno minuto. Dziękuję panie przewodniczący, szanowni państwo. Głównym punktem agendy Hvala lepa. Gospod predsednik, gospe in gospodje, glavna točka na dnevnem redu Evropskega sveta je bila zunanja politika. Ta bi naj dobila novi zagon zaradi Lizbonske pogodbe. Ampak, nažalost, je nepredvidena tema prevladala, tokrat je šlo za vprašanje deportacije Romov. In to potrjuje tiste pomisleke, ki smo jih imeli že prej. Namreč, da se države Evropske unije prej ukvarja z notranjimi problemi, kot pa z zunanjo politiko Evropske unije. Ne smemo se ukvarjati samo z notranjo politiko. Potrebujemo jasne strategije tudi za zunanjo politiko. Pa še več potrebujemo. Potrebujemo boljše čezoceanske odnose in upam, da bo k temu prispeval tudi vrh, ki je predviden za letošnje leto, srečanje z predsednikom Obamo. Upam, da bomo takrat se končno lahko osredotočili na naše interese. Ena izmed najpomembnejših vprašanj pa je tudi odprava vizumske obveznosti za številne države članice. Pa Oranga. Hvala lepa. Čestitam predsedniku Van Rompuju za rezultate tega Evropskega sveta ter za prizadevanja, za njegova eh, sistematična prizadevanja za to, da bi resnično lahko vzpostavili resnično gospodarsko upravljanje v Evropski uniji. To uh, portugalska delegacija in pa poslanci Evropske ljudske stranke podpiramo. Prav tako želim čestitati komisiji pri, njegovih, eh, pri njihovih prizadevanjih tudi Evropska komisija veliko prispevala k ideji o gospodarskem upravljanju. Poleg tega pa želim povedati tudi nekaj o zunanje politiki, zlasti v povezavi z Pakistanom. Pokazati moramo solidarnost s Pakistanom, na vsak način pa moramo zaščititi tudi tiste države, ki uh, ob izpolnjujejo svoje obveznosti, ki se borijo proti delu otrok, ki delajo nekaj za svojo socialno dobrobit. Torej, podpreti moramo Pakistan, predvsem pa moramo podpreti tiste države, ki si prizadevajo za svoj napredek. Mm, gospa Pobikova. Eh, hvala bi sem se dotknut dvoh. Hvala. Prave rešenje romske problematike. Je paradoks. Eh, razpravljali smo o Romih. In uh, nerazumljivo je, da nekateri kolegi, ki niso nikoli eh, obiskali uh, naselbin Romov, sedaj uh, tukaj objavljajo nekakšne sodbe o njih. Presenečena sem bila, uh, ko je komisija zauzela jasno stališče, ko sta jasno stališče zauzela Barozo in pa komisarka Redingova in upam, da bomo našli ustrezno rešitev za problem Romov. Potem drugo vprašanje, bolj stroga disciplina za države članice, um, ko gre za gospodarsko upravljanje. Ta pravila bi morala veljati na enak način za vse države članice. Sem pa nekoliko razočarana, da je vsa naša pozornost usmerjena v proračunsko disciplino, uh, in uh, da se ne ukvarjamo s problemi na bolj obsežen način. Upam, da bomo nam to uspelo narediti v prihodnosti. Gracias, uh, gospod Figueiredo, najlepše hvala. Gospod eh, predsednik. Estar em destaque as graves contradições com que se debate a União Europeia. Que... Mislim, da so velika nasprotja v tem e, v tej Evropski uniji. E, želi biti vodilna na svetu in se predstavljati kot zaščitnica človekovih pravic, istočasno pa Francija na državni ravni se obnaša e, ksenofobično in rasistično, kar kaže njihova obravnava Romov. Kar pa eh, zadeva eh, kapital, tukaj ni nobenega, eh, nobenih ovir prostega pretoka, pri tem pa istočasno ehm, kličemo na odgovornost tiste države, ki ne izpolnjujejo kriterije upakta za stabilnost in rast. Solidarnost je nekaj, kar moramo pokazati žrtvam v Pakistanu. Pri tem pa seveda ne smemo pozabiti na eh, posebno občutljive industrije in tista območja, eh, ki eh, imajo visoko nezaposlenost, če pomislimo samo na tekstilno industrijo Portugal, na portugalskem. Treba je seveda se boriti proti revščini, to je prednostna naloga, vendar je treba tudi vsebinsko opredeliti socialno dimenzijo in zauzemanje v to smer pred dvema pomembnima mednarodnima okoljskima konferencama. ena bo potekala v oktobru na japonskem in bo obravnavala vprašanje biodiverzitete druga pa konec eh, tega leta eh, vprašanje podnebnih sprememb. obe dve potekata pod okriljem združenih narodov in potrebna je aktivna vloga evropske unije hkrati pa moramo tudi zagotoviti da bodo mednarodne eh, ugotovitve stališča v skladu z usmeritvami evropske unije sicer vsi vemo ampak vemo tudi kaj se je zgodilo v kbenhavnu ko je evropa podala več stališč različnih stališč in to ni bilo dobro za potek samih pogajanj. zato vas želim vprašati kaj meni pravzaprav konkretno svet o tem da moramo govoriti e, v enem glasu in zanima me ali so predsedniki vlad pripravljeni sprejeti kakšno konkretno zavezo glede tega. Uh, gospod podpredsednik evropske komisije gospod šefčovi izvolite gospod predsednik zelo dobro ste mi odmerili čas zato bom poskusil biti kratek odzval se bom na štiri glavne teme o katerih danes dopoldan tukaj razpravljamo mislim da že lahko na začetku vidimo da obstaja veliko podpore za nov strateški pristop do naših ključnih partnerjev. Lizbonski okvir moramo bolje izkoristiti. Bolje moramo izkoristiti tudi stališče EU in možnosti Evropske unije na področju zonanje politike. Sinergijo na področju zonanje politike lahko izkoristimo zato, da z državami članicami in institucijami govorimo z enim glasom. Zato cenim pomen, ki ga je gospod Van Rompuy dal naši politiki. To morajo upoštevati ne samo institucije, ampak tudi voditelji držav članic. Tako bomo govorili z enim glasom, ne samo multilateralno, ampak tudi v okviru naših politik, zato da bomo dobili ustrezne rezultate. Nekaj besed o gospodarskem upravljanju. Tudi tukaj vidim, da Evropski parlament podpira našo zavezo, da ohranimo zagon jasno ste podprli to, da bi izgradili boljši sistem. Zagotavljati želim evropskim poslancem, da se ne bomo samo podrobno ogledali proračunske primankljaje. Podrobno si bomo pogledali tudi dolgove, kako bi lahko s temi bolje upravljali in kako bi jih lahko bolje nadzorovali v prihodnosti. Mislim, da bo Evropski parlament imel priložnost in možnost, da vsako leto o tem razpravlja komisarji bodo vsakega januarja pri vas, takrat bo namreč začetek evropskega semestra. Dobili boste pregled nad kompleksno podobo evropskega gospodarstva, gospodarstva v posameznih državah članicah. To bo zelo dober, dobra možnost za to, da bomo v začetku leta razpravljali o teh vprašanjih. Obenem vam želim tudi zagotoviti, da ne bomo pozabili na rast, niti na delovna mesta. Zato moramo izkoristiti strategijo Evropa 2020 in orodja, ki jih omogoča. Evropsko gospodarstvo mora temeljiti na novi osnovi. Prizadevati se želimo za zdravo, zeleno, vključujoče gospodarstvo in njegovo rast. Bolj se moramo posvečati zaposlovanju, boljšemu izobraževanju, kakovostnim politikam za mlade ter za zmanjševanje revščine boljši nadzor in pametnejše gospodarske politike, morajo iti z roko v roki, kajti le tako bomo zagotovili potrebne rezultate. Komisija si prizadeva torej za pametno usklajevanje. Služba za zonanje delovanje. Mislim, da je tukaj baronica Ashtonova jasno povedala, da si želi profesionalno službo za zonanje delovanje, ki bo odražala evropske vrednote, moč in tudi evropsko geografsko porazdelitev. Zato je geografska porazdelitev, porazdelitev med spoloma in tudi porazdelitev na podlagi sredstev in kadrov iz evropskih institucij ter držav članic zelo pomembna pri izgradnji novega strokovnega osebja v službi. Catherine Ashton se je tudi zavezala k temu, da vam bo vsako leto poročala o napredku pri izgradnji te službe. Mislim, da je napredek, ki ga je dosegla do sedaj v prehodnem obdobju do leta 2013, takšen, da ustreza trenutnemu stanju. To popolnoma razumem. Na koncu se želim še vsem zahvaliti. Hvala vam za to, da ste ustrajali pri tem, da spoštujemo evropsko zakonodajo, da cenimo evropske vrednote in da si prizadevamo najti nove in boljše načine za reševanje trpljenja Romov. Več kot 17,5 milijon milijard evrov smo namenili temu, da bi pomagali Romom in drugim izpostavljenim skupinam. To so sredstva, ki so prišla iz Evropskega socialnega sklada. Preučiti pa moramo, kako uporabljamo svoje sredstva in instrumente, ki so nam na voljo. Zato pozivam, da ta sredstva izkoristimo bolj učinkovito in bolje. Mislim, da bi zato potrebovali nov, svež pogled na to, kako lahko to naredimo v prihodnosti. Mislim, da bomo bolj učinkovito delili skupaj, tako bomo dobili tudi boljše rezultate. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala, gospod podpredsednik Evropske komisije. Predsednik Evropskega sveta, izvolite. Hvala lepa. Hvala vsem govornikom v tej razpravi težko bo odgovoriti na vse, težko pa bo tudi povzeti vse, kar ste mi povedali. Tudi vi ste imeli na no, vse zadnje na voljo le minuto časa za govor. Vseeno pa želim svoje komentarje omejiti na dve pomembnejši področji. Prvo področje je zunanja, politika. Dolga pot nas še čaka. Gospod Solana je opravil veliko dela in na to večkrat pozabimo. Povedal sem vam že, da smo dobili skupna stališča v zvezi z državami, kot so Iran, Bližnji vzhod in določeni dosjeji o trgovini. Napredek pa smo dosegli tudi na področju stališč v zvezi z G20. To je največja vsakoletna konferenca, torej konferenca G20. Ko sem nastopil v, v svoji vlogi v Evropskem svetu, smo še vedno imeli ločena srečanja v vseh državah, ki nas zastopajo v konferenci G20. Države so si same zadale nalogo, da najdejo skupno stališče ampak sedaj pa si prizadevam za to, da bi imeli skupno stališče vseh 27 držav članic, tudi če vse države niso vključene v G20. Gospod Barozo in jaz predstavljamo Evropsko unijo kot unijo, zato sva pripravila skupno stališče. Zagotovim vam lahko, da na srečanih G8 in G20 države članice in predstavniki institucij imajo isto sporočilo. Zgodile so se pozitivne stvari in dosegli smo veliko napredka. Povdariti želim, da celo na takšni ravni dosegamo napredek. To je največja mednarodna konferenca, ki jo imamo, konferenca G20. Ali obstajajo še vedno težave? Seveda, težave vedno obstajajo, ampak še vedno trpimo zaradi travme, ki smo jo doživeli v Kebnhavno. Imamo skupno stališče, ampak ni nam uspelo zagotoviti, da bi drugi sprejeli naše stališče. Na koncu smo zato izgubili vsi v Kebnhavnu. Rezultati so bili popolnoma nezadovoljujoči. Na različnih področjih smo dosegli napredek, vendar še vedno nas čaka veliko dela, če želimo priti na cilj. Vprašali ste me tudi v zvezi z vrhom s Kitajsko in kakšno bo naše sporočilo tam. Vabim vas, da si natančno preberete sklepe sveta. Res vam svetujem, da to preberete. V sklepih sveta ne bomo govorili o strategiji ali o podrobnih stališčih, ki jih bomo imeli skupaj s Kitajsko. Ne, ampak če si boste prebrali besedilo, boste videli, da smo v besedilo vključili nove točke. Uvedli smo načelo recipročnosti. Sedaj od svojih partnerjev tudi nekaj zahtevamo, ne samo jim kaj nudimo. To je načelo recipročnosti. Evropski parlament je bolj kot kdajkoli prej vključen v trgovinske sporazume. To velja od uveljavitve Lizbonske pogodbe naprej. Vi ste so zakonodajalec na področju mednarodnih trgovinskih sporazumov. Zato tudi tukaj dosegamo napredek. Vseeno pa moramo doseči še več. Na vrhu z predsednikom Združenih držav, bomo poskušali doseči dogovor v zvezi s poročilom, ki ga bova z gospodom Barozom podala predsedniku ZDA. Sporazum bomo dosegli zato, da bomo lahko govorili v imenu Evropske unije, v imenu vseh 27 držav članic. Še enkrat torej, korak za korakom se podajemo v pravo smer. Sedaj pa drugi del - gospodarsko upravljanje in gospodarstvo. V zadnjih dveh letih je bila naša gospodarska politika zelo inteligentna, mnogo bolj inteligentna kot v preteklosti. Deset let smo zapravili. Že prej bi morali ukrepati v zvezi s proračuni in s konkurenčnostjo, ampak tega nismo storili. Zato, ker nismo pravočasno ukrepali, smo sedaj v težavah. Kaj pa smo storili od finančne krize naprej? Tukaj ne govorim o tem, da smo rešili banke in tako naprej. Naša politika je bila zelo tvegana. Šlo je za ekspanzionistično politiko. To je bilo v letih 2008 in 2009. Politika je bila tvegana, zato ker je povečala proračunske primankljaje. Ampak sedaj se je rast ponovno začela. Od tega trenutka naprej smo začeli izvajati politiko proračunskih konsolidacij. Postopno zmanjšujemo proračunske primankljaje. Ne brutalno, ampak postopoma. Tudi letos vidimo manjšo mero ekspanzionizma zelo modre politike smo vodili na področju proračunov. Ohranjali smo likvidnost trgov, zato se nismo vrnili v 30. leta prejšnjega stoletja, ko likvidnosti več ni bilo. Obrestne mere smo ohranili nizke, zato da smo pomagali koživitvi gospodarstva. Države članice niso preveč trpele zaradi visokih obrestnih mer. Proračunske in monetarne politike so bile modre, in postopne. Zakaj smo to storili? Ne zato, ker bi nam to ustrezalo, ne zato, ker bi želeli samo zmanjšati proračune ali proračunske primankljaje. Ne, to smo storili, ker smo želeli zagotoviti trajnostno gospodarsko rast. Če želimo imeti politiko zaposlovanja, ki bo uspešna, Vse politike, ki smo jih izvajali, so bile namenjene temu, da bi zmanjšali brezposelnost in povečali število delovnih mest. Vedno računamo tudi na socialno razsežnost. Ne gre samo za zmanjševanje dolgov in primankljajev. To je orodje za to, da dosežemo svoj cilj. Naš cilj je povečati število delovnih mest, znižati stopnjo brezposelnosti. To je cilj, ki ga je omenila tudi Evropska komisija. Zato, da vse to postavimo v bolj socialni okvir, smo med cilje za Evropo 2020 vključili tudi boj proti revščini. Vključili smo tudi cilje na področju izobraževanja. Obdržali smo tudi svoje cilje na področju kohezije in izobraževanja. Upam, da bomo to ohranili tudi v svojih finančnih perspektivah, zato da bomo poskrbeli, da bo naša uspešnost pošteno porazdeljena v EU. Vsi cilji naših ukrepov so socialni. V vseh pogledih. Vse drugo so samo orodja za to, da dosežemo svoje cilje. Hvala. Much, mister, mister. Najlepša hvala, gospod predsednik, za vaše poročilo Evropskega sveta in za razpravo z vsemi nami. In sedaj prehajamo na naslednjo zelo pomembno razpravo v Evropskem parlamentu. Naslednji Evropski svet pa bo potekal oktobra. Tako da odmor ni prav dolg. Tako da še enkrat najlepša hvala, predsednik Van Rompuy. E, na tem zakončili smo ten požondek. S tem smo zaključili to točko na dnevnem redu.